Zdaj pa najava. V skladu s parinom 137 drugega odstavka poslovnika sem dobila eh, zahtevo odbora za ženske zadeve za posvetovanje s eh, odborom za socialne zadeve o situaciji eh, žensk. Če ni nobene eh, pripombe, pri bomo smatrali, da je ta predlog sprejet, če bomo to dali na glasovanje.